La seduta. Odpiram zasedanje. Prva točka na dnevnem redu se nanaša na sklepe seje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra in na predstavitev agende voditeljev, oblikovanje naše skupne prihodnosti. Evropski parlament je podal predloge, te boste našli v svojih dokumentih. Prisluhnili smo tudi govoru predsednika Evropske komisije Žan Gloda Junkarja.